točka dnevnega reda danes je eh, skupna razprava o bančni uniji. Gre za poročilo gospoda Hokmarka, okvir za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij. In pri poročilo za drugo obravnavo kolega Simona sistemi jamstva za uloge. Takoj dajem besedo poročevalcu, kolegu Hokmarku, za štiri minute. Izvolite. Uh, Gospa predsedujoča, danes uh, se bomo odločali o temelju za uh, bančni sektor in bančno unijo v Evropski uniji. V skladu z uh, direktivo o reševanju, ki je temeljni kamen. Um, dosegli smo decembra politični dogovor o novi zakonodaji. Do sedaj ni bilo skupnih pravil, kako uh, delovati na evropski ravni v primeru propada eh, banke, pa tudi ne na nacionalni ravni v mnogih primerjih. Ta nova zakonodaja določa, kaj se zgodi, ko je treba rešiti banko. Uh, Eh, na eh, ta način, ki bo čim bolj urejen in čim manj vplivu na finančno stabilnost in davkoplačevalce. Eh, postavlja se na čelo bail-in. To pomeni, da bodo reševali banko predvsem lastniki in upniki. Jasno se definirajo odgovornosti posameznih organov oblasti, pa tudi določeno je, da je, naj, da je glavni način eh, reševanje bank, ampak v sistemskih eh, krizah bodo potrebne tudi javne intervencije. Nihče v prihodnosti ne bo več predpostavljal, da bodo davko plačevalci pomagali katerikoli banki in eh, da se na ta način uh, mora reševati finančna stabilnost. Veseli se, da smo dosegli um, ustrezno ravnovesje. Uh, v tej direktivi pa je seveda določeno tudi ustanovitev bančne unije. To bo uh, osnova za vse države članice in, vsa, in za vse bodo veljala enaka pravila pa vsej uniji. To je bistvenega pomena, gospod predsedujoča. To pomeni, da kadar uh, potekajo razprave EU o bančni uniji, ne bomo tvegali eh, razdrobljenega pristopa pri bankah v uniji. Eh, kajti eh, pri tem je osnova direktiva za reševanje. In o tem moramo misliti tudi v prihodnosti, kajti moč evropskega gospodarstva in finančnih trgov je sposobnost delovanja, ki bo enotno in ki bo mobiliziralo vse resurse, ki so na voljo v uh, različnih trgih, ter jih tako povezali v en finančni trg. Če pogledamo širše, gospa predsedujoča, tudi pozneje danes eh, bomo uh, razpravljali o drugih področjih eh, finančnega trga. In priča smo krizi. In v naslednjih nekaj letih si moramo vzeti čas za premisle, kako daleč smo prišli, koliko smo uspeli, kaj smo naredili in kakšni bodo rezultati, ko bomo vso to zakonodajo izvedli. Mislim, da je pomembno vedeti, kako deluje finančni trg v Evropski uniji v skladu za to izredno ambiciozno regulativo lahko rečemo, da sedaj postavljamo temelje za stabilen bančni sektor. Ampak to prinaša tudi priložnosti za dinamično odločanje, kajti izpostavljamo potrebo eh, da, po odgovornosti posamezne uprave banke. Ko banke in bančni lasniki ne bodo več uživali zaupanja drugih in ne bodo več se naslanjali na to, da jih bo rešil nekdo drug, potem bomo dosegli njihovo odgovornost. In seveda bomo na ta način spet vzpostavili načela tržnega gospodarstva v bančnem sektorju. Z višjimi eh, kapitalskimi zahtevami imamo nova pravila za sistema jamstva za vloge, nove pravila za finančne instrumente in tako dalje. Po moje, če si vse to pogledamo, mislim, da smo dosegli veliko in sedaj je čas, da ugotovimo, kako to deluje. Ravno tako lahko si pogledamo še druge elemente, ki jih bomo potrebovali, torej dinamični finančni trg in eh, lakmus test je, če bo začela, začelo gospodarstvo rasti. Zelo sem eh, ponosen na rezultate našega dela, zahvalil bi se svojim eh, kolegom za profesionalno sodelovanje in v dobrem duhu. Eh, hvala Elisa, Wolf, Lep, Viki in vsi drugi in vaši eh, zaposleni. Hvala sekretarjatu odbora Eken za neverjetno podporo in <clears throat> strokovno znanje in seveda komisarju Brneju gre ravno tako zahvala. hvala. Eh, želimo si, da im, sedaj imamo eh, bolj dinamični in stabilni bančni sektor in počakajmo, da se začne rast. Najlepše hvala. La parola ora alla. Hvala lepa in sedaj naslednjemu eh, govorniku dajem besedo poročevalku gospodu Simonu. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kolegice in kolegi. Tisti, ki vas vidim tukaj spredaj, ki ste sodelovali pri tem doseju, spoštovani tisti, ki ste sodelovali v, pri našem delu. Štiri leta smo delali na tem dosjeju in uh, do konca mandata smo še pravočasno uspeli priti do konca. Še pravi čas za davkoplačevalce, kaj ti sedaj nam je prvič uspelo, da bomo davkoplačevalce rešili iz prvega strelskega voda in jih. Uh, pomaknili nazaj v ozadje. Davkoplačevalci ne bodo več v spredju. Nikoli več ne bodo hm, v prvi vrsti. Skupaj s komisijo in skupaj s svetom nam je uspelo zagotoviti nadzor, reševanje, agencijo za reševanje in tudi sistem zajamčenih ulog. Zato bodo sedaj davkoplačevalci varnejše. To je sistem, ki bo z mm, določenimi ovirami sicer, vendar vseeno realiziran, ampak te ovire bomo prav gotovo premustili. Prav je, da smo se vzeli ta čas, prav je, prav je, da smo v prvi obravnavi veliko dosegli in v drugi obravnavi postopek zaključili. Veliko smo dosegli. V dveh letih in pol, oziroma skoraj treh letih, nam svet ni popuščal. Poglejmo si samo, kaj se je dogajalo v zvezi s skladom za zajamčene vloge. Govorili smo tudi o skladu za reševanje in takrat mm, smo govorili o polovici zneska, ki ga imamo danes. Zato smo zagotovili dvojno jamstvo za davkoplačevalce, dvojno varnost za banke in dvojno varnost za to, da bodo banke reševali same sebe, ne, da jih bodo reševali davkoplačevalci. Tudi o izplačilih smo govorili. Dolgo smo govorili, da ne bo mogoče zagotoviti dostopa davkoplačevalcev do lastnih bančnih vlog. Ampak vseeno nam je na koncu uspelo. Za normalne državljane bo sedaj to mogoče. Dosegli smo, da bo sklad za zajamčene vloge mnogo manjkrat aktiviran, kot bi bil prej po želji držav članic. Z linskim načelom smo prav tako dosegli, da bodo banke prevzemale tveganja. In to bo sedaj pravilo. Uspelo nam je tudi, da smo zadeve spet postavili na noge. Vem, da je treba zadeve sedaj še preizkusiti v praksi in vem, da bo treba določene stvari v praksi še popraviti, ampak prepričan sem, da bo parlament skupaj z svetom in komisijo sposoben izvesti ta manjša popravila. In še enkrat se vam želim iz srca zahvaliti za to, kar smo dosegli. Zahvaljujem se poročevalcem v senci, zahvaljujem se komisiji na čelu z komisarjem Barnijejem in zahvaljujem se tudi litovskemu predsedstvu, kajti bili so dovolj pogumni, da so z nami spet odprli ta domnevno nerešljiv dosije sistema zajamčenih ulog. Sedaj smo prišli do dobrega rezultata, to je dober dan za državljane in za davkoplačevalce v Evropi. Hvala. Grazie. Ora la parola al consiglio. Hvala lepa in sedaj gre beseda k svetu. Eh, minister Venicelos, izvolite gospa predsedujoča spoštovane poslanke in poslanci po mojem mnenju imamo izredno veliko srečo in čast da lahko govorim na tem pomembnem zasedanju namreč naredili smo velik korak v smeri evropske integracije v smeri bančne unije hitro oblikovanje bančne unije pomeni jasno in hitro sporočilo za vse tiste, ki dvomijo v Evropsko unijo in njeno sposobnost, da premaga to ekonomsko krizo in da ukrepa tako, da bo njen finančni sistem dobro deloval. Bančna unija je bistvenega pomena, če si želimo razbiti to povezanost med bankami in državnim dolgom, ki je pravzaprav vplival na Evropsko unijo že leta. Pomembno je, da se zagotovi likvidnost trgov, še zlasti, ko gre za finančne storitve, ki se izvajo po, celi, po celem evromočju. V manj kot dveh eh, letih smo vzpostavili bančno unijo in Zaradi tega bo Evropska unija se hitreje otresla krize, postala močnejša in postala prava gospodarska povezava, ki bo temeljila na solidarnosti po vsej Evropski uniji. Ehm, vzpostavil se je zakonodajni okvir, na katerem bo temeljila bančna unija in to bo v korist vseh udeležencev na notranjem trgu. Kljub temu, da je ta zakonodajni okvir omejen, pa smo ga začeli uh, ustvarjati leta 2003, ko smo postavili kapitalske zahteve. Tako so vse banke um, imele dovolj rezerv in likvidnostnih sredstev, da so se lahko odzvale na pritiske in strese. Nacionalne obveznosti e, so sedaj e, postavljene v dogovoru Bazel 3, to je okvirni dogovor, e, ki vključuje tudi sisteme zajamčenih ulog. To pomeni, da se bomo na ta način izognili problemov, ki jih prinaša nestabilnost. To pomeni, da bodo vlagatelji imeli zajamčeno jamstvo za svoja vloge v bankah in da ne bodo ostali na suhem v primeru, da banka bankrotira ali postane plačilno nesposobna. To eh, je še posebej pomembno za srednja in mala podjetja. Pričakujem v imenu sveta, da bomo uh, tokrat vendarle naredili pomemben uh, korak, ko gre za eh, zajamčene bančne vloge na osnovi dela, ki ga je opravil ta parlament konec prejšnjega leta. Optimističen sem, da bomo od direktive o zajamčenih vlogah prišli na direktivo, ki bo urejala splošni evropski sistem zajamčenih vlog oziroma schemo. To je dobro za celotno Evropsko unijo. Glede reševanja bank, eh, to je zelo pomembno zakonodajno besedilo, ki podpira bančno unijo. Eh, gre za neko širšo, večjo zgradbo, ki jo danes gradimo in na ta način bodo banke lahko preživele v teh težkih časih. Osnovna funkcija bank Eh, se lahko nadaljuje, postopki se bodo eh, nadaljevali, pospešili, stroške pa ne bodo nosili v prvi vrsti davkoplačevalci, ampak banke in njihovi delničari. Naj še eh, dodam komentar glede nadzornega aspekta tega mehanizma. Ta mehanizem omogoča nadzor nad vsemi bankami v evroobmočju in drugih državah, ki se bodo vanj vključile. Na ta način eh, bomo eh, vključili sistemsko pomembne banke in se dobro povezali z eh, nacionalnimi nadzorniki. To bo vzpostavilo enake pogoje. Eh, omogočalo konkurenčnost na področju nadzora in eh, v imenu sveta naj pozdravim tudi dejstvo, da bomo sklenili dogovor o uredbi, kar pomeni, da bomo lahko nadaljevali v tej smeri. Vsi vemo, da je proces bil dolg, da so se pogajanja vlekla, da so bila težka in moram reči, da je dosežek sedaj tu. Prav gotovo kompromis ne bo vseh zadovoljil in na tej osnovi vendarle eh, mislim, da bodo na koncu vsi zadovoljni za dogovorom. Res to je ambiciozen cilj zelo ambiciozen, ampak sedaj smo le korak stran od tega pomembnega dosežka. Uh, vzpostavili smo osnovna jamstva za davkoplačevalce in uh, za uh, vlagatelje v bankah, kar lahko pomeni manjše tveganje v naslednjih krizah. Naj se zahvalim celotnemu parlamentu, odboru Ekon in posameznikov, ki so se tukaj zelo zauzemali in seveda tudi komisarju Brnjeju, ki je pri vsem tem odigral ključno vlogo. Hvala lepa tudi vsem vam, ki ste se eh, zauzemali za to področje, pa tudi Janesu Sternadu, ki je eh, kot minister predsedovano ECOFIN-u in ki je tudi stalni član Evroskupine. Torej, vsem najlepše hvala za ta institucionalni dosežek. Hvala madam predsedujoča lep pozdrav vsem skupaj vidimo da je danes na počju pomemben trenutek ne le zato ker je to zadnje plenarno zasedanje v tem mandatu parlamenta ampak tu imamo tudi ta besedila ki skupaj tvorijo arhitekturo zakonodaje, finančne stabilnosti. Kajti v Evropski uniji še nismo našli izhoda iz krize. Že vse od leta 2008 smo prizadeti zaradi zelo nasilne finančne krize. Ta je zatrla rast, povečali so se državni dolgovi. Imamo gospodarske, socialne, politične težave zaradi te krize in tega še nismo dokončno izmerili. In prav zaradi te krize se z vami pogovarjam že vse od februarja 2010. Res smo delali na tem. Veliko čast mi je, da sem lahko delal v imenu komisije. Skupaj s predsednikom Barosom smo predlagali skoraj da 40, 40 zakonodajnih aktov, zato da bi našli rešitev iz te krize, da bi se nekaj naučili, da bi ponovno obnovili stabilnost. Sredi te arhitekture Hvala, gospodu Karasu, ki je tu. Smo oblikovali zelo pomembno besedilo, ki se nanaša na 8300 bank. Skupaj smo delali. Imamo ta enotni pravilnik, imamo tudi IBRD, sistem jamstva za vloge. Tako da Peter Zimund Gunnar Hookmark, to sta kolega, ki sta res dobro delali na tem. Potem imamo Sharon Bowles iz odbora za gospodarske zadeve, pročevalko Sinci je bila. Torej, to zadeva notranji trg in lahko smo oblikovali uravnoteženo poročilo. Tu vidimo, da se strinjamo glede enotnega pravilnika za reševanje finančne krize celotni Evropski uniji, ne imeli ne bi skupna orodja za preprečevanje, za pripravo, upravljanje in financiranje bančnih deficitov. Ampak, kot smo videli v preteklosti, vedno moramo pomagati davčnim zavezancem, da ne bodo oni plačevali šibkosti bank. Naša naloga je težka, ampak bila je še težja zaradi razvoja gospodarske situacije. Od leta 2010 je finančna kriza na trgu povzročila povečanje državnega dal ga zlasti v močju evra. Tako da smo morali prejti na višjo hitrost, da bi imeli večji zagon rasti, imeli naj bi enotni sistem nadzora, da bi imeli kredibilen sistem banke. To imenujemo bančna unija in veliko čast mi je, da lahko predstavim to bančno unijo. Že vse od septembra 2011 govorimo o tem, o dveh fazah te unije. Hvala različnim predsedstvom na svetu. Imeli smo ciprsko predsedstvo, potem irsko predsedstvo, potem litovsko predsedstvo. Pozdravljam namestnika premijeja, gospoda Veniselosa. Vi ste sedaj za časa grškega predsedstva tako zelo aktivni. Janis Tumaras dela na Ministrstvu za finance s celotno ekipo. Tako da smo šli na višjo stopnjo In že od samega začetka smo imeli iste ambicije. Še nekoliko več v parlamentu. Spomnim se vašega poročila, gospa Ferreira, leta 2010, kjer ste pozvali k temu, da bi imeli evropski okvir za upravljanje bančne krize, da bi imeli finančno stabilnost, da bi imeli enotnost, resolucijo z natančnimi dejstvi. In pozneje je to postala realnost. Štiri leta pozneje smo vsi skupaj ta pojmovni pristop prenesli v realnost. Šli smo skozi prvo fazo z mehanizmom enotnega nadzora, sedaj je to precej strože za vse banke v območju evro in tu sedaj izvajamo ista pravila enotnega trga. Imamo enotni pravilnik, imeli naj bi bolj zvezno, bolj vključeno unijo. Pozdravljam tudi Svena Gigolda, Marjan Tisan, vse poročevalce v Senci. Tudi Evropska centralna banka je delala na tem. Daniel Nui, potem predprednica Sabin, Šlegar, vsi so delali skupaj zato, da bi imeli ta skoraj da operativen sistem nadzora. Potem naj bi imeli tudi stresne teste, kakovostne preglede, tako da bi preučevali bilanco stane evropskih bank za državljane in za trge. Ampak na dveh nogah mora biti bančna unija. Potrebujemo seveda nadzor in tudi resolucijo. Mogoče je bilo vse precej težje, mogoče težje za reševanje kot za nadzor, zaradi tako velikih izzivov, zaradi različnih stališč na začetku. Pokazali ste veliko pragmatičnega pristopa, vem, da ste se morali truditi za to, da bi oblikovali kompromis. 20. marca ste dosegli dogovor in to je velik napredek. Še enkrat prisrčna hvala Elizi Ferreiri in hvala tudi predsednici Sharon Bowles, poročevalki Corin, Svinu Gigoltu, Vicky Ford. Vsi so res delali na tem. Imeli smo zelo dolga pogajanja, ki so trajala skoraj 17 ur, zato da bi dosegli ta dogovor. In mislim, da smo resno in razumno izpolnili našo nalogo, postavili smo pogoje za to, da bi bile Evropske banke trdnejše in za to, da bi bolj zaupali finančnemu sistemu in da bi ponovno obnovili zaupanje v finančni sistem in evro. Na kratko bom seveda pokazal, kaj smo spremenili, tiste, ki nas poslušajo, spremenili smo finančno paradigmo, sedaj bomo imeli delničarje, upnike, ki bodo prejeli sredstva Potem pa imamo na notranji ravni tudi sklad za reševanje, za dokapitalizacijo bank in za banke. Ta sistem smo oblikovali na začetku krize pred petimi, šestimi leti in lahko rečem, da bi lahko našteli krize bank na prste ene roke, ker smo potrebovali tudi pomoč. Ta kriza državnega dolga bi bila seveda manj huda, če bi imeli sistem že prej. Potem zaščita, sistem jamstev za vloge, 100 tisoč evri so jamstva za vloge zajamčena. Seveda je zelo malo tvegan za izgubo, za deponente, državljane in male in srednje velika podjetja. Tretjič. V celotni Evropski uniji imamo tudi pooblastila glede preprečevanja in reševanja kriz. Pogosto pravim, da je v financah tako kot pri ekološki katastrofi. Vse se lahko pomnoži, ampak seveda je preventiva vedno cenejša kot popravilo. In ko pride do krize ali katastrofe, je treba stvari popraviti. Ampak če je to že vnaprej pripravljeno in organizirano, je to vedno cenejše, kot če je organizacija neusklajena in opravljena na hitro. Tako je tudi v bančnem sektorju. V prihodnosti mora vsaka banka pokazati, da lahko reši svoje težave, ne da bi škodovala finančni stabilnosti. Tako da ni več teh nepredvidljivih situacij. Četrtič v območju evra, v vseh državah članicah, ki želijo sodelovati pri mehanizmu reševanja bank, bomo imeli ta pravila, ki se bodo učinkovito izvajala pri vseh bankah. Imamo odbor, ki bo reševal situacijo, imamo mehanizem reševanja na centralni ravni Evropske unije, imamo zanesljiv sistem, ki je seveda zapleten. To obžalujem sicer. Komisija in svet naj bi potrdila diskricijska pravila odbora, ampak to kaže na to, kako pomembna je ta odgovornost na tej ravni. Potem imamo kredibilno financiranje, pospešeno, v osmih letih imamo tudi vzajemnost prispevkov 60 odstotkov naj bi imeli po dveh letih. Tako, na koncu bi omenil nekaj, kar mi je pri srcu in sicer sklejenost enotnega trga. V celoti moramo to ohraniti. Z glavnim vidikom direktive o reševanju pa imamo enotni pravilnik, ki se mora izvajati v 28 državah članicah. Gospe in gospodje poslanci, zahvaliti se vam moram, kajti bil sem priča vašemu delu, delali ste prostovoljno odločno s komisijo, seveda je to običajno in hvala. Z celotne ekipe, z kabineta se zahvaljujemo, tudi odboru iz direktorata za notranji trg, vsi ste sodelovali z nami. Sprijeli ste kompromis, to ni bilo lahko. Tu imam zlasti v mislih medvladni sporazum, sicer je omejujoč, ampak številni smo imeli težave s prejemom, ampak imamo tu tudi mutualizacijo financiranja, imamo odbor, imamo okvir urodi javnega financiranja, imamo skrajšanje rokov za jamstva, za vloge, ampak vse smo omogočili, vse je bilo omogočeno zaradi vas, zaradi vaše odločnosti. Ohranili ste isto raven ambicioznosti, kredibilnosti besedil. Bančna unija shaja iz teh dveh stabrov. In tu vidimo, da je to najbolj ambiciozen evropski projekt po evro, ki bo postal realnost. Treba bo paziti na besedila, seveda danes in jutri bomo videli, kako bo s tem, da bi imeli iste pogoje z našimi partnerji iz G20 in velja to, kar smo slišali. To mora delovati, potrebujemo pa čas za izvajanje, čas za oceno, za prilagajanje vseh teh besedil. Mislim, da smo delali zelo korektno, da bi zagotovili finančno stabilnost in kot je povedal Gunnar Hukmark. Seveda moramo ponovno obnoviti zaupanje in na tej trdni podlagi moramo imeti več preglednosti, odgovornosti, kot je povedal gospod Simon. Seveda potrebujemo tudi moralna pravila, ki jih nekoč nismo imeli, za raz zaposlovanja v Evropi. Hvala vsem. Hvala lepa, komisar. Sedaj pa govorim, ki je v imenu poslanskih skupin. Eh, za skupino Evropsko ljudsko stranko gospod Balc, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Po mojem mnenju je bančna unija najpomembnejši projekt v tem mandatu na finančnem področju in zato se strinjam z gospodom Banjejem in njegovo argumentacijo kot poročevalec v senci ELS mi je revizija sistema zajamčenih vlog, torej tretjega stebra, še posebej pomembna. Vesel sem, da smo sedaj končno to pomembno temo sistema zajamčenih vlog pripeljali do konca. Mislim, da smo res dosegli dober rezultat. Ozrimo se nazaj. Pred dvema letoma, februarja 2012, smo na plenarnem zasedanju sprejeli stališče za prvo obravnavo, potem ko je svet dolgo blokiral pogajanja. Potem so se pogajanja jeseni tega leta nadaljevala in po treh krogih dialoga smo 17. decembra 2013 dosegli soglasje s svetom. Evropska unija bo sedaj zagotovila jamstvo za vloge in to bo zelo pomemben signal za zaščito vlagateljev. To pomeni, da bomo zaščitili vse državljane z vlogami do 100 tisoč evrov. Seveda pa bomo še posebno pozornost dali malim varčevalcem. Zelo veliko stopnjo zaščite smo torej dosegli. Tudi pri reševanju bank se je Evropska unija izkazala kot zelo sposobna za reševanje kompleksnih problemov. V prihodnosti bo mogoče reševati banke in to ne s denarjem davkoplačevalcev. Reševanje bank, ba, Evropska, Evropska bančna agencija in drugi instrumenti nam bodo pripomogli, da bomo lahko težave v finančnem sistemu reševali tako, kot je treba. Evropska unija bo s tem v ospredju na svetu. Razvili smo zelo dober sistem in naš cilj je, da bi dopolnili ta sistem. Mislim pa, da smo že sedaj zelo blizu temu cilju. Hvala. Grazie per il gruppo. Hvala lepa za skupino uh, eh, SND, kolegica Ferreira, štiri minute. Ne predsednica, sem plenarje. Lepše hvala, gospa predsedujoča. Na zadnjem. Uh, plenarnem zasedanju smo tokrat v tem sklicu in sprejeli bomo tri temeljne kamne eh, pri, za spopadanje z finančno krizo. Mogoče je to najpomembnejša zakonodaja, ki jo bomo sprejeli od leta 2008, ko je, se je kriza začela. Več kot 28 odstotkov eh, predstavljajo ta sredstva celotnega BDP-ja v Evropski uniji lahko bi drugače uh, ukrepali. Tako smo že rekli v parlamentu. Že leta 2010 je komisar Barnier omenil uh, poročilo na lastno pobudo v parlamentu, kjer smo pozvali komisijo, da deluje odločno uh, in zahvaljujoč. Uh, komisarju Barnjeju in njegovem timu eh, smo vendarle dobili nek odgovor. Banke so bistvenega pomena za gospodarstvo, za podjetja, za eh, družine v Evropski uniji in končno imamo pravila, kaj naj se naredi, ko banka zaide v težave. Imamo eh, pravila za reševanje, kjer bodo predvsem breme preuzeli delničari in imetniki obveznic. In tudi um, glede na tveganje morajo banke vzpostaviti uh, svoje posamezne sklade kot rezervo. Eh, pa tudi zagotovila imamo za uloge eh, nad 100 tisoč evrov. Vendar pa je slika še bolj pomembna. Imamo bančno unijo, ki temeli na novih pravilih, na močnem sistemu za reševanje bank. In prepričana sem, da eh, so vsi poročevalci in drugi eh, res prispevali k izboljšanju besedila, ki ga je predlagal svet. Evropska centralna banka sedaj lahko razglasi, eh, da je določena banka pripravljena za likvidacijo in to brez političnega vpliva iz držav članic torej pospešujemo um, kredibilnost in učinkovitost na evropski ravni. Eh, zahvalila bi se še posebej uh, Sharon, Corinne, Sylvain, Sven in Vicky, torej uh, štiri ženske in en moški, ki so bili glavni v um, pogajalskih naporih. Pa tudi uh, vodjem političnih skupin se moram zahvaliti, tudi uh, svojemu političnemu uh, vodi v skupini socialnih demokratov, pa tudi predsedniku parlamenta. Vsi skupaj smo tesno sodelovali, da bi izvedli ta scenarij. Uspeli smo uh, spremeniti ta Evropski parlament uh, v trdnega in odločnega pogajalskega partnerja. Uh, grško uh, predsedstvo, minister Janez Donares in predsednik uh, evroskupine, vsi so si zelo resno prizadevali kot uh, eh, so odločevalci in so zakonodajalci. Uh, in seveda nihče ne sme pozabiti na prispevke uh, zaposlenih in strokovnih delavcev. Uh, Sedaj pa moramo natančno spremljati implementacijo. Eh, svet je danes izrazil pripravljenost eh, ratificirati eh, dosežen sporazum pred 1. januarjem 2016 in vzpostaviti kreditno linijo takoj, ko bodo začeli veljati krizni skladi. Treba je spoštovati načelo, da davkoplačevalci ne bodo več financirali bank in tretji um, steber bančne unije je skupni sistem zajavčenih vlog in tega je treba le še zgraditi. Uh, Države članice in banke morajo zaščititi vlagatelje in davkoplačevalce tako, da lahko banke servisirajo podjetja in ustvarjajo nove delovna mesta. Ko bo vse to izvedeno, potem bomo lahko zadovoljni. Hvala lepa v imenu skupine Alde, gospod Klinc, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Finančni sektor nam je očitev, da smo jim predpisali prav tsunami predpisov. No, mislim, da smo mi zadeve počeli tako, kot je treba in da je bilo nujno te projekte pripeljati do konca zato, da zagotovimo varnost sektorja. Komisar Barnier je na to že opozoril, ampak mislim, da smo prioritete zastavili napačno. Na začetku bi morali začeti z bančno unijo. Kajti s to bančno unijo bi prebili odvisnost med državami in bankami. Na kratko želim opozoriti na tri stebre bančne unije. V preteklosti smo o tem že govorili. Namreč sedaj ne bomo več imeli arbitraže na področju reguliranja. Zagotoviti želimo več varnosti in večjo zaščito za davkoplačevalce in vlagatelje. Ampak mislim, da bi lahko prišlo do navskrižja interesov med nadzorom in finančniki in um, pregled kakovosti sredstev bi morda lahko bil neuspešen pri tem, da bi zagotovili verodostojnost eh, finančnega sistema, kajti vedno nismo prišli do realnih rezultatov pri tem, kar zadeva reševanje bank. Preprečiti moramo politični vpliv na konsolidacijo iz, eh, besed, eh, iz reševanja bank z zonanimi sredstvi, sedaj prehajamo na reševanje bank z lastnimi sredstvi, to je sicer dobro, ampak preprečiti moramo, da bi davkoplačevalci za to plačali tudi načelo, da morajo tisti, ki tvegajo več, plačati več, moramo ohraniti. Kot parlament si tega sicer nismo natančno tako predstavljali, ampak eh, vseeno smo dosegli dober rezultat. Prosim vas, da smo pozorni pri izvajanju. Varčevalnice in manjše banke morajo v skladu z načelom sorazmernosti eh, Eh, biti upoštevane tukaj, kar zadeva sklad za sistem zajamčenih vlog. Celo sem vesel, da bo to ostalo na nacionalni ravni in ne strinjam si z gospodom Venizelesom, da moramo to čimprej dvigniti na raven skupnosti. Hvala. Grazie. E- Hvala lepa. Kolega Lambert, v imenu skupine zelenih, dve minute, izvolite. Hvala, predsedujoča. Nikoli več tako, kolikokrat smo slišali te besede, nikoli več ne bodo davčni zavezanci morali reševati neuspele banke. Nikoli več. Ampak danes, na tem zadnjem zasedanju, tem mandatu, moramo sprejeti ta besedila, ki bodo postala realnost. Te ambicije bodo postale realnost. Zaščitili naj bi davčne zavezance pred neuspehi v bančnem sektorju. Ta besedila, ki bodo danes sprejeta, pomenijo napredek na tem področju. Ja, seveda, imamo lasništvo, delničarje, upnike v bankah in ti bodo seveda bolj krivi kot davčni zaveznici. Pa vseeno sem presenečen, kajti v teh pogajanjih je Evropska centralna banka podpira države članice, del komisije podpira države, tudi služba gospoda Rena, liberalci. Borili so se za to, da bi obestilo dali klauzulo preventivne rekapitalizacije, tako da države lahko rešijo neuspele banke, dokler res ne propadejo. To lahko popravijo. Če trg ne zaupa več neki banki, lahko potem država reši banko. In presenečen sem zaradi takšne drže, kajti dokapitalizirali bomo banke, če bomo stvari dovolj hitro gotovili. To je nespremljivo. Drugi element banka ne more biti več čezmejna, potem pa, ob, ko dobro deluje, deluje preko meja, če pa ne, pa je samo nacionalna. To ni napredek, kajte potrebujemo večjo federalizacijo pri upravljanju krize. Ampak še enkrat vidimo, da bodo velike banke v težavah delale pod nadzorom konzorcije držav, ne pod nadzorom komisije. Na koncu, gospod Barnier, kaj obžalujem pri vašem delu? Glavno besedilo, ki bi moralo prekiniti ali prenehati delovanje neuspelih bank, da bi to uredili na drugačen način. Tem mandatu tega nismo mogli rešiti. Mogoče te banke, ki morajo propasti, morajo propasti tega ni v besedilu in obžalujem, ker tokrat nismo tega sprijeli. Hvala. Grazie, peri. Hvala lepa. V imenu skupine ECR, kolegica Ford, dve minuti. Three parts. Danes eh, govorimo o treh eh, delih eh, pravil za banke. Prvi del se nanaša na globalne spremembe in napake iz preteklosti. V primeru likvidacije banke se morajo države odločiti za bank krot ali reševanje. Sedaj pa smo se odločili, da bomo to uredili tako, da bodo ne bodo plačevali davkoplačevalci eh, tega reševanja in da se bodo zaščitile uloge ehm, v bankah. To je eh, zahvaljujoč eh, tudi delu G20 in banke Anglije oziroma centralne banke, eh, dosegli smo večjo varnost. Drugi del se nanaša na eh, sistem zajavčenih olog. Pravilno je, da plačujejo banke ta račun, ne pa davkoplačevalci. Nekateri so se odločili za garancijske sklade, nekateri so se odločili za poseben davek, kot naprimer v Združenem kraljestvu. Od odloči, eh, eh, zadovoljna sem, da nimamo enakega pristopa za vse. Različni pristopi so lahko različno učinkoviti in to moramo spoštovati. In potem je še tretji element. Bančna unija, evro, območje se je odločilo narediti korak naprej. In nekoč eh, tisto, o čemer se je odločalo na nacionalni ravni, se bo odločalo na evropski ravni in sredstva se bodo um, kombinirala. Uh, vem, zakaj so nekateri uh, za to zainteresirani, vendar mnogi uh, v moji skupini in Združeno kraljestvo niso člani euroobmočja in zato mi je uh, všeč, da v skladu z medicinalnim sporazumom ne bomo v tem uplačevali sredstev in ne bomo prevzemali odgovornosti težka pogajanja so pred nami. Eh, če dosežemo mednarodne sporazume, kje so potrebni, bo dobro. Spoštovati moramo mednarodne in nacionalne pristope, kjer je to potrebno in razumeti, da nekatere države se želijo tesnejše unije, druge pa ne. In če bo temu tako, bodo mogoče ta pogajanja v prihodnosti uspela. Hvala lepa eh, v imenu. Um, skupine GUE, kolegica Matijas. Kaj je kriz financer inkluziv? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko se je začela finančna kriza, so voditelji po svetu začeli z napovedmi, da bodo regulirali v svet. Drakonijski ukrepi naj bi začeli veljati za to, da bi preprečili, da se podobna kriza kadarkoli ponovi. No, 26 odstotkov evropskega BDP-ja smo porabili za to, da smo rešili bančni sistem. Šest proračunov Evropske unije smo porabili za to. Prepočasi gre vse skupaj. Evropska unija mora rešiti svoje finance, ampak uh, sploh še nismo videli projekta bančne unije, ki bi bil dober. Gre za projekt, ki vedno znova propada. Ni nam uspelo zagotoviti ustreznega okvira za evropski finančni sektor. Institucije predlagajo, da bi imeli neke vrste supercentralno banko, ki bo prevzela vse funkcije monetarne politike, vse funkcije bančnega nadzora skupaj z vsemi drugimi nalogami, ki jih upravlja zunaj svojega mandata. To je nedemokratična institucija, vredno najbolj močna nedemokratična institucija na svetu. In še nekaj, oblikujemo sklad za reševanje, vendar začel bo veljati šele čez 8 let. V 8 letih se zgodi marsikaj, v 8 letih si lahko marsikdo premisli. Ne zaupamo vam pri tej obljubi, ampak eh, to je edina dobra novica pri tem celotnem svežnju. To je tiste vrste reforma, ki jo potrebujemo za to, da bo finančni sistem začel delovati tako, kot je treba. Ampak finančni sistem v celoti je treba izboljšati. Hvala. Hvala lepa. Se pravičujem. Kolega Paška v imenu skupine EFD, ena minuta, izvolite. Hvala lepa. Gospod predsedujoča, gospod komisar, v moji državi je bančni sektor trenutno zelo stabilen. Zaradi bančne unije pa se bo morda začel spopadati z velikimi težavami. Po privatizaciji državnih institucij sedaj v bančnem sektorju vladajo hčerinske družbe tujih bank. Hčerinske družbe so sicer neodvisne entitete, ampak potem se bodo preoblikovale zato, da bi likvidnost črpale iz tega področja, torej iz eh, Slovaške bodo črpali likvidna sredstva v druge dele teh eh, hčerinskih družb in naše organe bomo v bistvu odrezali pri nogah, ne bodo mogli tega preprečiti. Mislim, da ima Evropska unija skrito agendo namreč, da bodo zdrave hčerinske družbe morale podpirati nezdrave matične družbe. Bančna unija to sedaj omogoča. Mislim, da to vodi v velike težave. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Kolegica Sinclair ni sedaj naslednji govorniki. Eh, kolegica Vortman-Kol, za dve minuti. Mikrofon, prosim. voorzitter vandaag is een. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes je zelo pomemben dan za ekonomsko in monetarno unijo. Dosegli naj bi dogovor o Evropski bančni uniji in o organu, Evropskem bančnem organu namreč. Problematične banke bomo reševali na evropski ravni. To je zelo pomembno za zagotavljanje zaupanja in za zagotavljanje pomembne vloge, ki jo banke izvajajo za nas. Stališče sveta decembra je bilo nezadostno in to v pomembnih elementih. Še posebej, ko govorimo o državah članicah v prvih letih. To pomeni, da se bo morda pojavilo vprašanje v zvezi z enotnim izvajanjem pravil. No, S tem svežnjem pa smo dosegli, da bodo vlagateli in banke same plačevali za napake bank, ne pa davkoplačevalci. To pomeni, da bodo davkoplačevalci sedaj, oziroma da bodo deležniki v bankah sedaj bolj odgovorno ravnali pri upravljanju bank. Zahvaljujem se gospodu Dijsselblumu in Mišelu Barnijeju, zato da sta bila pripravljena sodelovati in pripraviti ta dogovor. Gospa predsedujoča, to je moj zadnji govor v funkciji poslanke in podpredsednice naše skupine. Ponosno sem na naše dosežke. Sešte, sesterček, dvojček in tako naprej. Dosegli smo zelo veliko za to, da smo okrepili države članice in bančni sektor. Zagotovili smo tudi temelje za bančno unijo. Mislim, da smo na pravi poti za to, da zagotovimo zaupanje v evro in evro območje. Gospodarstvo se pobira, vendar brezposelnost je še vedno nespremljivo visoka. Zato bomo potrebovali nekaj več časa, ampak tudi tukaj mislim, da smo na pravi poti. Najpomembneje je, da sedaj v Evropi in v državah članicah začnemo izvajati to, o čemer smo se dogovorili. To je ključnega pomena za življenje v skupnosti, potem pa bomo lahko zagotovili tudi reševanje in ponovno oživitev MSP-jev in delovnih mest za vse, še posebej za mlade. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Eh, kolega Sanchez za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča. V trenutnem mandatu smo sprejeli veliko poročil v zvezi z kapitalskimi zahtevami in tako naprej. Zagotovili smo tudi Evropski sistem za finančni nadzor. Premagali smo krizo in poskrbeti smo želeli, da bi od evropskih integracij vsi nekaj imeli. Želeli smo iti še dlje. Trenutno govorimo o skladu sistema za jamčenih vlog in o sprejetju okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij. To je še en korak naprej, zato da bomo zaščitili vlagatele in davkoplačevalce pred težavami v finančnem sistemu. To je ključnega pomena za delovanje bančne unije in s tem bomo prebili začarani krok med eh, državnim dolgom in zasebnim dolgom. Tako bomo preprečili tudi kopičenje dolga in kreditne krče povedati moram, da sem zelo zadovoljen, kajti odkar smo sprejeli enotni nadzorni mehanizem, smo veliko dela vložili v to, da bi zagotovili enoten sklad za reševanje. Tako bomo zagotovili ukrepe na evropski ravni, pospešili bomo napredek pri pripravi tega sklada in zagotovili bomo tudi, da bo Evropski parlament vključen kot zakonodajalec. Vendar, naše delo se mora nadaljevati. Nadaljevati moramo s strukturnimi reformami in poskrbeti moramo za to, da bomo imeli enoten mehanizem za jamstva, za vloge in delati moramo še naprej, kajti davčno in bančno unijo potrebujemo v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa, kolega Šmit, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Bančna unija je verjetno najpomembnejše glasovanje v našem mandatu. Oblikovali bomo močnega nadzornika v obliki ECB, zagotovili bomo, da davkoplačevalci ne bodo plačevali več in zagotovili bomo tudi sistem jamstva za uloge. Valutna unija je zelo pomemben dejavnik in to že od samega začetka. Vedno je bilo mogoče s tem premagati nezaupanje nekaterih. Ljudje so menili, da evro nikoli sploh ne bo mogoč, nekateri so menili, da bodo Grki morali zapustiti evro in vsi ti so se motili. Ljudje pozabljajo, kako odločne so lahko institucije Evropske unije v času krize. Pobiramo se po najhujši krizi od 20 eh, in 30 let prejšnjega stoletja. In kar zadeva finančni trg, čestitam vam. Irska in Portugalska se prav tako pobirata. Evropska unija kaže svojo moč. Bančna unija bo zagotovila stabilnost, ampak eh, reforme se morajo nadaljevati tako, kot so se do sedaj. Gospa predsedujoča, mislim, da je žalostno, da je Švedska zunaj bančne unije. To ni dobro za švedske banke, za državljane in to bo oslabilo vpliv Švedske v Evropske unije. Tudi sam želim povedati, da je to moj zadnji govor v funkciji poslanca in tudi sam se zahvaljujem predsedujoči komisarju in tudi predsedstvu sveta. Mislim, da ste upravili zelo dobro delo in upam, da se vam bo moja država v valutni uniji pridružila k malu. Hvala. Honorevole Gigol, da... Kolega Gigol, za dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča gospod komisar, gospod eh, predsednik sveta, kolegice in kolegi. Čisto na kratko, bančna unija je zelo pomemben korak eh, naprej za Evropo v tem mandatu. Zaustrili smo pravila, sedaj imamo skupen evropski nadzor in zagotovili smo tudi skupna pravila za reševanje. S tem naj bi poskrbeli za to, da v prihodnosti ne bodo več plačevali davkoplačevalci, ampak da bodo odgovornost prevzeli akteriji tržnega gospodarstva. Manjkata dva pomembna elementa in sicer prvič obdavčevanje finančnih trgov, davek na finančne transakcije se še vedno ne izvaja in drugič še vedno nimamo rešitve za to, da so nekatere banke tako velike, da jih niti z najlepšo reševalno arhitekturo ne bomo mogli rešiti ali pa vsaj obstajajo dvomi za to. Zato moramo eh, delati na tem, kar je predlagala komisija. Komisija je podala zelo plah predlog, ampak delo moramo nadaljevati. Poleg tega seveda ostaja še vprašanje uloge parlamenta. Parlament eh, je pri vseh teh delih zakonodaje poskušal, da bi imeli bolj evropske in bolj demokratične modele. Še posebej na področju reševanja smo dosegli velik korak naprej, zato bomo to podprli. Vendar povedati je treba, da medvladni sporazum, ki velja usporedno z zakonodajnim delom, predstavlja kršitev pravnih načel in komisija ni imela dovolj poguma, da bi to jasno tudi povedala. In če nekaj me moti za zaprtimi vrati, poskuša odbor Ekon umiliti ta pravila. Ta znameniti člen 27.2 naj bi se sedaj spet odprl, o tem smo se že dogovorili, ampak uh, komisija, svet in parlament morata biti proti spremembi tega, kajti odgovornost mora veljati tudi na tem področju. Hvala. Hvala lepa, kolega Strejček, za eno minuto. Pani predsedajci, pane komit. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Da, tudi sam menim, da bi morali banke kaznovati. Kaznovati bi jih morali zato, da so bolj zaupale vladam kot podjetjem. Vedno je bolj varno posojati vladam kot podjetjem. Rezultat je bil popoln propad drugače sploh ni moralo biti. Gospod Venezelos je zadeve lepo predstavil. Bančna unija mora zagotoviti, da bomo ločevali državni in zasebni dolg. Vendar to ni mogoče. Kaj ti? Bančna unija v obliki, v kateri jo imamo sedaj, ne bo samodejno sprožila razumnega ravnanja držav članic. Prav tako ne bo kar naenkrat reformirala tega, česar ni mogoče reformirati bančna unija po mojem mnenju ni pravi korak naprej. Hvala. Grazie, eh, onorevole Huntis. Hvala lepa, kolega Huntis, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Pred šestimi leti je propadel kazinojski gospodarski sistem. To je vplivalo na vse. nekako smo uspeli napraskati dovolj denarja, da smo bančni sistem rešili, pa vendar je zaradi tega veliko ljudi ostalo na cesti. Nekateri so zelo veliko zaslužili, v Grčiji pa smo dolga leta morali zategovati pasove. Po Italiji, Španiji, Irski se je zadeva zaključila tudi na Cipru. Sarkoziji in Baroziji so Grčijo žrtvovali na oltarju bančnih dobičkov. Tudi komisar Ren spada med njih, seveda. Svet, komisija in večina parlamenta so na žalost bančnemu sistemu zagotovili bianko ček. Sedaj iščemo pot iz krize. Bančna unija pa bo okrepila zombi banke in finančni sistem, ki bo še naprej davil ljudi. Hvala. Grazie, onorevole Elmar, eh, un minuto. Hvala lepa, kolega Helmer, za eno minuto. Uh, Gospa predsedujoča, predlogi, ki so danes pred nami, so nezadostni za evroobmoče in neprimerni za Evropsko unijo. Brez skupnega sistema zajamčenih vlog za banke evroobmočja, bančne unije sploh ni. Nemci seveda ne želijo skupnega sistema, kajti potem bi morali plačevati za nerazumnost bank v drugih državah. Prav tako mi v Združenem kraljestvu ne moremo dopustiti, da bo londonski siti propadel zaradi brezupnih zahtev Evropske unije. Ampak eh, zelo veliko je drugih problemov, bailouti, reševanje, odpisi dolga in tako naprej, vse to smo uporabili za reševanje bančnega sistema, ampak to so samo začasne rešitve. Glavni problem je evro sam. Na puh v velikih voditeljev Evropske unije in eh, nepripravljenost soočiti se z realnostjo propada njihovega največjega projekta preprečuje življenja mladih ljudi. Gospod predsedujoča, čas je, da evro propade. Uh, Elmar, gospod, gospod Elmer, modri karton, ali sprejmete vprašanje? Seveda. Pa? Gospod Elmar, ali in če res menite, da so ti predlogi tako neprimerni, zakaj vaša skupina ni prišla niti na eno od stotin pogajanj, ki smo jih imeli v zadnjih petih letih. V zvezi s tako pomembnimi vprašanji, kot je reševanje bančnega sistema. In zakaj vi čakate na to, da je čisto, čisto zadnja seja Evropskega parlamenta, predno se sploh oglasite? Hvala. Well, you, Hvala lepa, Viki. Zelo lepo je slišati od tebe. No, če prihajaš iz eh, manjše skupine in eh, manjšine v smislu euroskeptikov, potem eh, pač ni mogoče slediti vsakemu vprašanju zelo podrobno, ne glede na to, kako pomembno je. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da podam svoje mnenje o tem. Hvala Viki tudi za vprašanje. Grazie, onorevole Gozes. Hvala lepa, kolega Gose, za dve minuti. Merci, Hvala, predsednica, dragi komisar, predstavnik sveta. Vesel sem, ker lahko kot večina to ugotovim, da se strinjamo razen nekaterih redkih posameznikov. Sprijeli smo pogumen predlog komisije, gospod komisar, vi ste to predstavili, veliko je bilo mnen to delo parlamenta in sveta prenaša pravo politično voljo, da bi delali veliko bolj učinkovito v ekonomski in monetarni uniji. Treba je pozdraviti trud vseh, ki so prispevali k temu, zato da je bilo to bestilo pripravljeno pred koncem mandata. Seveda so bili ti roge predvsem ambiciozni, kaj te gospodarski kontekst je bil problematičen ampak v tem mandatu nam je uspelo zgraditi stebre bančne unije. Imamo sistem nadzora nad bankami, imamo sistem reševanja, imamo tudi enotni sklad za reševanje, imamo tudi mehanizem sistema jamstva za vloge. In eh, končni cilj pa je ta, da bi evropski državljani ponovno zaupali bančnemu sistemu, da bi lahko v bančnem sistemu reševali tveganja tem mandatu je parlament delal skupaj zato, da bi obnovili to zaupanje in da bi ohranili finančni sistem, da bi se izognili novim sistemskim krizam in zato, da bi oblikovali financiranje v bankah, ki služi gospodarstvu. Šli, šli smo skozi različne faze evropskega nadzora, imamo sistem mutualizacije, jamstvo za vloge in vse to je seveda sad skupne volje, večine izmed nas, zato da bi dobili boljše rešitve. Gospod komisar, vi ste pri teh rešitvah res sodelovali, tako kot tudi v današnji razpravi. Če smem reči, je to češnja na tortici, ta današnja razprava, kajti res ste delali odlično. E gospa predsednica gospod predsednik sveta gospod komisar evropska unija beleži šestindvajset milijonov brezposelnih ta brezposelnost je velika treba je reševati bančno krizo kajti banke so povzročile nevzdržno javno krizo na tej seji sprejemamo zelo pomembne predloge delovanja bančne unije. Tu imamo tri stebre. Najprej bi pozdravila kolega Hokmarka. Sicer to ni običajno, ampak tu predstavlja postopek reševanja banke se v težavi, ko potrebujemo prestrukturiranje dejavnosti. Cilj je enostaven, treba je zagotoviti, da dakoplačevalci in vrčevalci v Evropi ne bodo prvi, ki bodo morali reševati banke v težavah. 1. januarja 2016. Delničari in upniki bodo morali prevzeti izgube bank. Preko sprejetja poročila kolega Petra Simona bomo imeli tudi sistem jamstev za vloge. To bo zaenkrat poenoteno, če bomo imeli bankrot, bodo bančne institucije po sedmih dneh povrnile vračevanje do 7000 evrov, to je sedaj postalo realno. In na koncu še nekaj, tu imamo še poročilo kolegice Elize Ferreire, tu smo eh, res pri osrčju, kajti v teh mesecih se borili za to in podpiram dinamiko v politični skupini, kako smo delali, kajti pokazali smo, kako delamo. Obstaja evropska dimenzija, tako da lahko preidemo pri stopenji katerih držav. Imeli bomo pravo bančno unijo, zmanjšali bomo vezi med finalnimi financami, državnim dolgom. To so prave inovacije, ki omogočajo, da bomo zagnali naložbe. Hvala, kajti sedaj bomo lahko reševali prava vprašanja, ki zadevajo naše državljane, naložbe, kajti ti ustvarjajo delovna mesta. Hvala, predsednica.

jasna pravila za bančni sektor, jasno koordinacijo gospodarskega sektorja. To smo dejali že na začetku krize. Ampak nekaj kritičnih pripomp imamo in sicer cilj bančne unije, še posebej uh, sklada za reševanje bank, je, da preprečimo, da bodo davkoplačevalci plačevali za reševanje bank. Ampak uh, težko si predstavljamo, da bi ta instrument imel dovolj sredstev. Veliko je še dvomov, morda bomo na tej temi morali delati še naprej kasneje, ampak eh, za nas je velik problem tudi problem prevelik, da bi propadel. Vsega ne bomo mogli rešiti naenkrat, v naslednjem mandatu nas čaka še veliko dela in upam, da bo naslednji mandat uspel najti ustrezen odgovor na ta problem. Hvala. Hvala lepa, kolega Ferber, minuto in 30. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar, gospod predsedujoči svetu, kolegice in kolegi. Po petih letih v tem zakonodajnem obdobju lahko sedaj ponosni povemo, da smo izpolnili obljube iz leta 2009 namreč, da bomo zagotovili stabilne finančne trge in da bomo razbremenili davkoplačevalce, če bi se še kdaj ponovile krize v bančnem sektorju. Te naloge smo izpolnili dobro. Zagotovili smo tudi evropske nadzorne strukture in z reguliranjem finančnega trga, o tem bomo glasovali danes, smo zagotovili ustrezna, vseobsegajoča pravila v okviru G20 ne bo več nereguliranih finančnih izdelkov. Za bančno unijo prispevamo tudi k temu, da bo sektor sam prevzemal svoje tveganja, ne pa, da bi moral davkoplačevalec reševati banke. Zelo velik uspeh se mi zdi to, kar smo dosegli v tem mandatu še nekaj stavkov v zvezi z reguliranjem finančnega trga. Danes bomo žal glasovali brez razprave, kar zadeva MIFID, naprimer, smo v dveh letih in pol, v treh letih v težkih pogajanjih skupaj z svetom in komisarjem dosegli vzorno rešitev. Gospod komisar ve, kaj ti se del je na veliko teh pogajanjih. Mislim, da naša rešitev ni primerna samo za nas, ampak tudi za druge trge po svetu. Vsem se zahvaljujem za dobro sodelovanje v tem mandatu. Hvala. Hvala lepa, kolega Domeniči, za minuto in pol. Hvala, gospa predsedojoča. To je naše zadnje zasedanje v Strasburu v tem sklicu. Kolegice in kolegi, gospod komisar, mislim, da moramo potegniti črto, kaj smo naredilo na področju finančnega in eh, bančnega urejanja. Ali smo lahko zadovoljni? Ja in ne. Eh, določene stvari smo zelo dobro izpostavili danes eh, v debati, obstajajo pa eh, določene sence. Pozitivna je končna bilanca. Dobro je upravljeno delo pri mehanizmu za reševanje kriz in zajamčene vloge, eh, splošni poskus zaščititi. Um, davkoplačevalce, vendar pa eh, se odločamo ponavadi predolgo in še dlje traja, da to izvedemo. Žal mi je, da v tem sklicu nismo uspeli eh, dokončati eh, razlikovanja med komercialnimi in investicijskimi bankami. To bo ena glavnih nalog naslednjega sklica. Bolj moramo omejiti bančno rast, ki so vedno bolj ogromne. Potem moramo omejiti njihovo zadolževanje, potrebujemo bančno upravljanje, ki bo bolj eh, natančno in bo bolj nadzorovalo, kaj delajo vrhi, vrhovi v bankah. In Še marsikaj. Glavni cilj uh, zakonske ureditve je zagotoviti uh, solidarnost uh, in uh, jasnost v javnem interesu. Kot je rekel eh, Benjamin eh, Franklin, eh, bolje je prevenirati kot zdraviti. Kolegica Podimata, za minuto in pol izvolite. Hvala, predsednica. Zelo pomembno je in prav simbolično, da na tem zadnjem plenarnem zasedanju sprejemamo tako pomembne zadnje sestavne dele bančne unije. Glede sklene reševanja in glede nadzornega mehanizma. To je dobra podlaga, ki bo prekinila drobljenje bančnega sistema Evropske unije. Gospod predsednica, potrebujemo zdrave banke, ki bodo delale z enotnimi, preglednimi pravili ko bo to potrebno, kar pomeni, da bomo zaščitili davkoplačevalce, ki ne bodo plačevali vseh stroškov. To pomeni tudi, da bomo lahko postavili dobro podlago za likvidnost in posojanje dobremu gospodarstvu. Vse to je zelo pomembno, zelo sem vesela, ker je grško predsedstvo tako dobro prispevalo k temu, zato da smo zaključili ta dogovor. Zelo sem vesela, predsednik sveta, da ste dobro povdarili, da ima bančna unija tudi tretji stavr. Tega ne smemo spregledati. Kaj ti gre za to, da bomo imeli enotni evropski sistem jamstov za vloge? Upam, komisar Barnier in seveda vam čestitam za opravljeno delo. Upam, da bo preko vas tudi naslednja komisija nadaljevala s tem delom, da boste oblikovali ta tretji ključni stebr bančne unije. Hvala lepa. Gracije. Hvala lepa, kolegica Tyson, za minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa, kolegica Tyson, za minuto in pol. Izvolite gospa predsednica, gospod komisar, kolegi, kdo bi si mislil, da bomo na začetku mandata tega parlamenta danes lahko zaključili oblikovanje bančne unije z enotnim sistemom nadzora, reševanja bank z enotnim sistemom jamstev za vloge, za vračevalce. In ja, to smo si zadali kot nalogo in sedaj smo lahko ponosni na naše dosežke. Želili smo si konkretnih rezultatov. Sedaj vidimo ta ambiciozni načrt, ki pa je izvedljiv. Tu potrebujemo sodelovanje v naši hiši. Sodelovati pa moramo tudi s svetom in komisijo, zlasti s komisarjem Barnjejem in njegovo ekipo. Nekateri so obljubljali čudeže, nekateri so izrabljali Evropsko unijo v ta namen. Ampak vidimo, da smo delali dobro in morali smo predelati vez med javnim in zasebnim. Tako da imamo sedaj stabilen finančni sistem bank, kar pomeni, da imamo sedaj dober sistem reševanja bank, ne da bi davkoplačevalci plačevali za to. Tu gre za cel niz novih pravil. To odpira nove perspektive. Sedaj banke lahko storijo, kar morajo storiti, odigrati morajo svojo vlogo v realnem gospodarstvu, tako da se lahko ponovno vrnemo na vzdržno rast, da lahko ustvarjamo delovna mesta tudi v zasebnem sektorju. Če smem reči, tudi še nekaj hvala vsem za dobro sodelovanje, kajti skupno delo nam je omogočilo doseganje teh rezultatov. V Evropi moramo delati skupaj in če bomo delali skupaj, bomo močni tudi pred svetom. Hvala lepa, poslanec Karas, dve minuti. Gospod komisar, gospod predsedujoča, gospe in gospodje. Uspelo nam je, da smo se držali svoje besede. Ta projekt sedaj predstavlja naš odgovor na krizo. Naslednji pomemben korak evropskih integracij smo tako zastavili in evropskim državljanom smo zagotovili pomembno visoko stopnjo zaščite. Bančna unija bo poskrbela za to, da pri propadu bank davkoplačevalci ne bodo plačevali več. Banke bodo zato bolj stabilne in tudi bolj odporne na krize. Nova pravila v zvezi z lastnim kapitalom zagotavljajo pravila in standarde za vse banke. Skupni nadzor ECB zagotavlja, da se bodo pravila enakomerno izvajala posod. Vse banke v okviru bančnega nesolvenčnega prava bodo morala spoštovati enaka pravila. Prav tako smo zagotovili varnost za majhne vlagatelje in zagotovili smo hitro izplačilo 100 tisoč evrov oziroma do 100 tisoč evrov v sedmih dneh. Prav tako bomo oblikovali sklad za zajamčene vloge. Bail in ali reševanje z lastnimi sredstvi bo sedaj standardno. Eden centralnih ciljev naših prizadevanj je s tem izpolnjen. Namreč, da ne bi reševali več slabih bank z denarjem davkoplačevalcev. Gospod komisar, pri Bazlu 3 smo govorili tudi bonuse za bančnike. 4. marca 2014 ste predstavili svoj predlog. Ta zagotavlja podrobna merila za identificiranje dejavnikov tveganja. Mi kot zakonodajalec smo oblikovali jasna pravila in zahtevamo, da bodo nadzorni organi in Evropska komisija storili vse, da se bo to ustrezno izvajalo. K temu, po našem mnenju, spada tudi naslednje. Če banka sklene, da oseba ni nosilec tveganja, da se potem prenese ustrezno sporočilo. Vaš predlog ima za nas velik vprašaj vrzeli ne želimo videti, ne želimo, da bi vrzeli imeli. Pravila v zvezi z bonusi morajo biti izvajana tako, kot je treba. Lepo prosim, da podate ustrezne odgovore, zato da tega vprašanja več ne bo. Grazie. Hvala lepa. Poslanec eh, Stolojan za minuto in pol. Izvolite. Hvala, predsednica. Rad bi čestital vsem poročevalcem, ki so delali v teh pomembnih dokumentih, zato da bi zaključili oblikovanje bančne unije. Čestital bi tudi svetu in komisiji, zlasti komisarju Barnjeju, za vas trud. No tisti, ki še vedno ne verjamejo v moč Evropske unije pri reševanju lastnih težav, bi morali videti nekaj in rad bi jih spomnil na to. Resnica je zapisana v deklaraciji Šumana. Ta deklaracija je oblikovala današnjo Evropsko unijo. Tam piše, Združeno Evropo ne bomo dosegli kar čez noč z enim načrtom, ampak preko postopnih korakov, tako da bomo oblikovali de facto solidarnost. In upam, da bo nova evropska zakonodaja to spremenila. Imamo tudi predlog ELS-a, da bi spremenili pogodbo delovanja Evropske unije in vsta napredek, ki je bil dosežen v smeri oblikovanja prave ekonomske, monetarne in bančne unije, vse to moramo ohraniti tako, da bomo šli naprej v smeri tesnejše, bolj povezne unije. V minuto je. Hvala lepa, Fejo, za minuto in pol. Bože. Gospa predsednica, danes na plenarnem zasedanju Evropske unije vidimo zgodovinski dan. Razpravljamo o bančni uniji, glasovali bomo o ključnih zakonodajnih dokumentih. Tako da bi danes rad izkoristil svoj čas govora, da bi čestitev Evropskemu parlamentu, čestitev bi Evropski komisiji komisarju Barnjeju, predsedniku Barosu, zahvalil bi se vsem, ki so bili vključeni sprejemanje tako uspešnih dokumentov. Leta 2009 smo videli veliko težav, med drugim nismo mogli več dovoliti, da bi davkoplačevalci plačevali za težave v bančnem sektorju. Danes smo poslali zelo jasno sporočilo. To stran smo obrnili, šli smo naprej. Bančna unija je pozitiven odziv Evropske unije. To bo olajšalo življenja podjetjem. Ti bodo plačevali manj obresti pri posojilih. Mislim, da ne moremo sprejeti razhajanj, ki jih imamo danes, ampak seveda so pred nami še vedno izzivi, verjetno bomo morali zagovarjati naše deponente, potrebujemo dober sistem javnostne zaloge in to je eden izmed glavnih izzivov v novem mandatu po evropskih volitvah. To je moj zadnji govor. Funkciji tega poslanca, v tem mandatu, ampak vsekakor bom držal pesti, da bomo tudi v naslednjem mandatu delali naprej odločno, zato da bi zaščitili deponente. Iskreno bi se rad zahvalil vsem kolegom, ki so sedaj v vsej dvorani za vse upravljeno delo za Evropo za vse upravljeno delo v tem mandatu. Res ste pomagali k politični rasti. Upam, da smo sedaj znatno izboljšali situacijo. Hvala. Hvala lepa. Kolebica Hübner, minuto in 30. Izvolite. Yes. Yeah. Uh, Hvala, komisar, kolegi. Zahvalila bi se vsem, ki so bili vključeni in ki so omogočili sprejetje dveh zakonodajnih aktov z evropsko enotnostjo v srču. Hvala, ker ste bili trdni za to, da se ne ločujemo in da je enotni trg enoten. Tako da bomo v SRM zaščitili vse, ko bo šlo za zadevne banke na ozemlju. Potem bomo lahko na kapitalnih trgih posojili z enega sklada. S temi ukrepi bomo lahko nadomestili to dejstvo, da države, ki niso članice Evropske unije, nimajo dostopa do ESM. Hvala tudi za klauzulo nediskriminacije v bestelu. To bo omogočilo pošteno obravnavo vseh, ki so izven tega sistema. Hitro oblikovanje enotnega sklada pomeni dobre novice. Vidimo, da se oblikujejo tudi nacionalni oddelki, krepi se demokratična legitimnost. Na tak način smo to vključili v ta sistem. In še zadnji komentar glede IBRD. Tudi zaradi tega smo lahko veseli. Uspelo nam je doseči ravnovesje med državami, gostiteljicami in drugimi državami, ki gostujejo. Menimo, da bomo lahko v Evropi res napredovali na področju finančne stabilnosti. Kot si vemo, je to tako pomembno kot predpogoj za rast. Grazie. Onolevo... Hvala lepa. Kolega Langen, minuto in pol. Izvolite. Um. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisarju za notranje trg se zahvaljujem za delo v petih letih. Delo je opravil zelo dobro. Še zelo dobro se spomnim tega, da je njegov predhodnik Makrivi še le 15. marca 2009 predstavil prve predloge v tej smeri, zato ker je prej raje šel na konske dirke. Hvala torej vem pa, da bančna unija ne bo univerzalna rešitev za vse, še posebej kar zadeva sklad za reševanje. Mislim, da je to eh, sprejeto na drugačni pravni podlagi, kot je želela večina parlamenta. Ta sklad za reševanje bank ne bo mogel reševati starih problemov, ampak samo nove. Dex je v Beneluxu, HRE v Nemčiji ali kredit Agrikol. V Franciji teh ne bo mogoče reševati. Ta nov sklad bo lahko reševal torej samo nove probleme. Ampak zelo sem zadovoljen, da bodo vloge zajamčene na ravni skupnosti, ampak poskrbeli bomo, da davkoplačevalci ne bodo reševali bank v tujih državah pravna podlaga ECB-ja je še vedno negotova in ECB eh, e je zato zahtevala, da se izvedejo stresni testi pred sprožitvijo te bančne unije. Bančna unija je pomemben korak, podprl jo bom, ampak to ni univerzalna rešitev za vse. Hvala lepa, sedaj pa. Nadaljujemo v postopku Catch the Eye. Deset se vas je prijavilo k besedi. Vsem vam bom dala besedo, ampak prosim, držite se omejitve eno minuto. Eh, kolegica McGinnis, izvolite. Hvala predsednica, hvala kolegi, kolega Gunnar, Marjen, Korin, vsi, ker ste odlično delali skupaj tom političnem prizorišču. Komisar, uporabili ste te besede, da je šlo za precej nasilno krizo. Izraz nasilno pomeni, da je to res nasilno vplivalo na družine, družbo, politiko, posod po Evropski uniji. Naj obrazložim. Ne bomo pozabili na številke v jurskem kontekstu in ne pozabite, da so naši tako plačevalci res bili prizadeti in zdaj pravimo, da ne bo več tako v prihodnosti. Ampak šlo je za 64 milijard. dogovor, ki so ga vodi dosegli 22. junija, mora presekati vz med bankami in državnim dolgom. To moramo spoštovati in vesela sem, ker bo vaše delo, gospod komisar, šlo to smer. Govorite o etiki in morali in to ni prvič. Hvala lepa, ker ste uporabili te besede v tej hiši, bančnem sektorju. Srečno vsem, ki ne boste ponovno v parlamentu in srečno tistim, ki boste na volitvah. Olekelli. Hvala lepa. Sedaj spet za eno minuto kolega Kelly. Eh, eh, Gospa predsednica, kot je rekel gospod Karas, je to zelo pomemben dan za Evropsko unijo. Kaj ti bližamo se koncu petletnega dela in vsem, zlasti komisarju Barnjeju, bi čestitev. Upam, da bo komisar dobil novo funkcijo, ker je delal res zelo dobro. Ampak sedaj pa bi povedal troje. Sistem jamstev za vloge je zelo pomemben za deponente, zato da lahko zaupajo bankam. Odlično pravljeno delo. Banke bodo sedaj delale omejeno, upam, da bo sedaj situacija boljša. Potem smo slišali, da situacija preč omenjena, da ne bi uspeli. Banke ne smejo biti prevelike. Kolegica je omenjala jersko rešitev in čestitke za to. Grazie, onorevole Plenković. Hvala lepa, kolegica Plenković. Kolega. Pa, gospođo. Hvala, gospa pod predsednica, pozdravljam komisarja Barneja in cenim napore, ki jih je eh, v komisiji izvedel v teh kriznih časih v zadnjih letih. Tudi poročevalcu Hokmarku in poročevalcu Simonu se zahvaljujem za ta dva poročila, s katerima zakružujemo bančno unijo. Torej, sporočilo eh, smo slišali, da Evropska unija dela premalo in prepozno, vendar ravno z tem zakonskim paketom bomo eh, prepričevali krizo, eh, zagotavljali eh, finančno stabilnost ter minimizirali troske in tveganja za davkoplačevalce in ulagatelje v primeru insolventnosti kreditnih sposobnosti. Z vzpostavljanjem fondov, skladov za zajamčene vloge in s to direktivo nasploh smo povečali zaščito in povečali zaupanje državljanov članov v kreditne inštitucije. Hvala vsem, ki so sodelovali pri teh zakonskih predlogih. Grazie, onorevole. Hvala lepa, eh, kolega Prendergaster. Thank you, uh, Madam Chair. Hvala, predsednica. Kolegi, počustila bi delo Lajza Ferrere, ker je bila tako dolgo zavezna temu, bila je odločna za to, da bi prepričali ponavljanje finančnih neuspehov, kajti to nas je stalo toliko od leta 2008 kot je povedal kolega Morej, oziroma kot je rekla kolegica, je to stalo 64 milijard, kar pomeni več kot 20 odstotkov našega BDP-ja. S tem dogovorom smo naredili veliko korakov naprej, so da bi imeli močnejši evropski bančni sistem, ki bo bolj previden. Skupaj z močnejšim bančnim nadzorom, strožjimi kapitalskimi zahtevami imamo sedaj pravila za to, da bi poskrbeli za prestrukturiranje bank, ki so v težavah. Mislim, da je to najpomembnejši zakonodajni akt, ki ga bomo sprejeli v tem mandatu Evropskega parlamenta. In želela bi si, da bi to storili že prej in da bi države omogočili, da bi šli še naprej. Imeli bomo hierarhijo delničarjev, niko obveznic, ti bodo seveda odgovorni za reševanje bank in seveda bodo morali prevzeti izgube. Imeli bomo tudi enotni sistem reševanja bank, tako da bi poskrbeli za izgube. Hvala, predsednica. Onorevole Manka hvala predsednica leta dva tisoč šest so evropski socialisti posredovali predlog za to da bi reševali prihodnje krize z ukrepi ampak desnica v parlamentu je skupaj z evroskeptiki zavrnila te predloge rekoč da bo trg vse sam reševal no ni bilo tako zato so morali neuspele banke reševati tisti, ki težav sploh niso povzročili. To je lepo tržno pravilo, ko se dobički delijo med lesniki bank, ampak če imamo izgube, pa to plačujejo vsi. Potem imamo tudi denar v davčnih oazah, ostali pa morajo plačati. Cilj tega okvira reševanja je zaščita deponentov imamo tudi sistem jamstev za vloge, finančne storitve se bodo ščitile še naprej. Pripričati moramo tudi to, da bi se banke zanašale na javni denar. Imamo delničarje in imetnike obveznic v bankah, ki morajo poskrbeti za izgubo in to bo tudi spodbuda za njih, da bodo bolje nadzorovali lastne banke. Hvala. Grazie, onorevole Papadopoulou. Hvala lepa, Papadopoulou. Tokio ne aprovere. A v tidine v domu. Hvala, predsednica. Na Cipru imamo ta teden velikonočne praznike. Istočasno pa tu v Strasburu pravčujemo petletni mandat. Kaj nam je uspelo doseči, ki so neuspehi zaradi finančne in gospodarske krize. Ampak to ni najbolj posrečeno. Zlasti, če na to gledamo iz Cipra. Recimo vprašanje sistemskih tveganj. Vse te predloge naj bi sedaj spremenili v zakonodajne akte. Vidimo lahko, da zremo v prihodnost. Kako pa je z državami, kot je moja, kako je s Ciprom? Imeli smo težave, in morali smo skozi vse to preteklo obdobje težav. Eno je to, da zremo v prihodnost, ne smemo pa pozabiti na tiste, ki trpijo zaradi preteklosti. Hvala. Grazie, onorevole Tomazič. Eh, hvala lepa, gospod Tomašič. Izvolite. Stabilnost Evrop... Hvala. Stabilnost evropskega finančnega sektora je zelo pomembna za prihodnost enotnega trga, ampak seveda ne bi smelo to imeti prednost pred zaščito davkoplačevalcev, kajti ne morejo vlade delovati neodgovorno in posegati v javne finance za reševanje kriz. To je bilo dobro za banke, kajti to je pomenilo novo zadolževanje, ampak ukrepi pa niso bili uspešni. Potem so politiki brez iluzij tudi sami sodelovali pri delovanje evropskega finančnega sektorja. In smo tu zato, da bi zaščitili ta sektor pred propadom, ampak predvsem zato, da bi naše državljane in običajne vrčevalce zaščitili pred neuspešnimi politikami, ki bi jih financirali iz njihovih lasnih žepov. Zato sem posebej vesela, ker bomo pri tem predlogu reševanja bank stvari reševali drugače. Zato podpiram ta predlog. Grazie, onorevole. Eh, hvala, predsednica. To je korak v pravo smer. Ne vem, če je to zgodovinski dan. Ne vem, če je zgodovinski dan, ko rečemo, da morajo račune plačati tisti, ki so jih povzročili, kajti finančna in gospodarska kriza je v velike meri rezultat neodgovornega obnašanja bank. Zlasti, če govorimo o kreditni politiki na splošno, kajti posledično smo videli, da banke tiskajo neobstoječe denar. In potem morajo dagoplačevalci to plačevati in vsi tisti, ki sploh niso krivi za to. In to moramo spremeniti. Vse ta del, kdo plača račun za neuspešno delovanje. In kaj vidimo? Bančni sistem mora postati ali ostati domeni države. Seveda mora biti odgovoren sam sebi, odgovoren pa tudi za naš denar. Kajte, tu gre za tiskanje neobstoječega virtualnega denarja, Banke morajo postati center opravljanja storitev. V državah članicah je to zelo pomembno. In verjetno bo naslednji Evropski parlament poskrbel za to v novem mandatu. Hvala. Grazie, onorevole Salavrakos. Hvala lepa, eh, kolega Salavrakos. Torej, in efetiko naj hvala, predsednica. Zelo pozitivno je, da imamo zdaj v Evropski uniji sistem jamstev za vloge majhnih vrčevalcev. Vidimo, da gre za zelo dober trud. Ampak kaj je pomembno? Konec koncev. krize ne smejo plačevati davkoplačevalci. Ampak delničari, kljub samo kar pravimo tu, moramo prepoznati to dejstvo, da je to tudi monetarna kriza in da potrebujemo lajšanje takšne situacije. Imamo močno valuto evra ki seveda vpliva na gospodarstvo in konkurenčno številni držav članic Evropske unije, mislim, da moramo preučiti tudi valuto, evro. Ne smemo pozaviti tudi na to, kar se je zgodilo v tem obdobju z dolarjem. Tudi to bi bilo koristno preučiti. Hvala vsem za upravljeno delo, zlasti komisarju Barnjeju, za vse trud. Kajti, to je bil zelo težaven portfelj. Hvala.

da v krizi moramo reševati banke, sicer bi to napačno na Evrope vplivalo na uh, gospodarstvo. Ampak banke so postale prevelike, da bi jih lahko rešili. Davkoplačevalci so že ogromno plačali v preteklih letih. Sedaj pa bodo morali plačati še upniki in um, delničari. Uh, eh, še vedno insistiramo na bančni uniji, eh, ker nismo uspeli ukrepati pravočasno. Brne omenjam jasno razdelitev. Um, med bankami v skladu z ameriško ureditvijo iz leta 1933. Nekaj bi se vendarle morali naučiti, kaj je bilo treba narediti in kaj bi bilo treba narediti, da eh, rešimo to krizo. Torej, eh, moramo zbrati uloge delničarjev in da. Eh, imetnikov vlog eh, za to, da se financira gospodarstvo. Če se bo pa to uporabljalo za špekulacije, eh, tudi prav, vendar ne za našim denarjem in za našimi jamstvi. La parola. Hvala lepa. In sedaj dajem besedo komisarju Barnieju. Hvala, predsednica. Šli smo po zelo dolgi poti, skupaj. 28 držav članic, pravkar smo slišali pripombo o London Cityju. Ja, seveda, to ni na ključe. 28 držav je sodelovalo skupaj zaradi vas, zaradi vlad. Delali smo skupaj zato, da bi imeli poenoten enotni trg. Vključno s tem finančnim delom, to imamo v Cityju. In seveda je to pomembno za vse nas. To je dolga pot. Gospe in gospodje poslanci, ta pot se je začela in obžalujem, da smo prišli tako pozno do bančne unije, ampak začelo se je vse strukturnimi reformami in seveda sem menil, da je najbolj pomembno, da imamo tri organe nadzora. Imeli smo poročilo Derozier, imamo Ebo, Ejopo, Esmo, Sven Gigold je govoril o tem, Peter Skinner, Hersa Markalo to so bili poročevalci o tem. Potem pa smo zelo hitro, v manj kot dveh letih, prišli na evroobmočje. Vsi, ki so se želeli pridružiti bančni, so seveda bili dobrodošli, vključno Švedsko in drugimi državami. Ampak seveda je jasno, da je stabilnost območja evra zelo pomembna. Kot smo videli v petih letih, gre za stabilnost. Stabilnost celotne Evropske unije. Ta bančna unija je temeljni del. Eliza Ferreira, Marian Thyssen, Sven Giegold, vsi so delali na tem, ampak tako kot je rekla Kurin, bi tudi sam rad pozdravil posebno vlogo grškega predsedstva, predsednika Evroskupine. Gospoda Van Bluma, in če mi dovolite, bi poudaril tudi pomembno vlogo Evropske centralne banke v vseh teh pogajanjih s predsednikom Dragijem, s podpredsednikom Viktorjem. Potrebujemo skupne pravila, zato da bi se izognili temu, da bi državljani ali davkoplačevalci plačevali za banke. Imamo pravile IPRT in Gunnar Hukmark je to pravkar omenjal. Potem pa imamo tudi previdnostna strukturna pravila za vse akterje. Potem imamo tudi zaščito pred insolventnostjo, organi to pravkar omenjajo in Otmar Karas prav tako podarijo pomembno vlogo previdnostnih pravil za 8300 bank v Evropski uniji. Gre za strukturne reforme, zato da bi omejili tveganja, da bi imeli dober nadzor, da bi imeli večjo odgovornost. Prvi ključ odgovornosti pa je v preglednosti, da bi vedeli, kdo počne kaj. In seveda smo osvetlili nekatere akterje, ki ne marajo luči. In še naprej je treba delati na tem. Gospa Magines, ja, seveda bi rad govoril o morali in etiki ponovno. Ne vem. Mislim, da je običajno, da govorimo o tem in da imamo v zadju teh besed tudi dejanja, zakone, splošnem interesu. Govorimo o državljanih, govorimo o etiki in morali, govorim tudi o tveganih in tu bi se rad odzval na pripombe Otmarja Karasa. Glede natančnih vidikov, ki jih omenjajo tehnične standarde, glede poplačil v okviru CRD. Pred nekaj tedni ste sprejeli dogovor glede tehničnih standardov v področju poplačil za tiste, ki sprejemajo tveganja. In tudi pravila je srede treba upoštevati pri poplačilih odborju Ekon in delo od Markare, seveda ste ga zavedam, podpiram tudi pomisleke v parlamentu. Organi morajo biti ex ante obveščeni o teh pravilih in na tak način razumemo te tehnične standarde in to tolmačni gospod Karas lahko potrdim pozneje v uradnem pismu. To je zgled. Državljani so čakali na odgovore in vi kot poslanci ste morali dati te odgovore na podlagi dela komisije in skupaj s svetom. Tudi finančni svet se ne sme vsega dovoliti, ne smemo dovoliti vsega finančnemu svetu, tako kot je bilo pred 25-30 leti. Ta finančni svet, kot je rekel gospod Gozas, mora služiti realni ekonomiji, ne pa obratno. Res smo delali na tem. Trudili smo se, omenjam državljane, davkoplačevalce, mi smo jih želeli zaščititi in spomnil bi na nekaj besedil, ki smo jih sprejeli v zadnjih štirih letih. Gre za besedila za državljane, imamo sistem jamstev za vlage. To je besedilo za državljane, Peter Simon. Brips, gospa Bereš. Potem Jorgen Kluten, ki je omenjal bančne račune. Pozdravljam kolega Niko, ki je tudi prišel, to je spremljal. Potem imamo hipotekarne posojila jamstva, poplačila vlagateljem, Oli Šmit, okvir plačilnih storitev, Pablo Zalba in Diogo Fego sta sodelovala s komisijo. Gre za besedila za državljane, to zadeva vsakodnevno življenje državljanov družin med tisočimi, ki so trpeli zaradi pomankanja preglednosti, včasih je šlo celo za manipulacije, premalo je bilo odgovornosti, zaščitili smo državljane. In mimo tega, gospa predsednica, je res vredno, da si vzamemo nekaj minut, da bi spomnili na to delo vseh akterjev in sektorjev. Jean-Paul Gozes je govoril tudi o priority equity, alternativnih predlogih, potem imamo poročilo gospoda El Kadravja, potem imamo izvedene finančne instrumente, hvala kolegov, ki je delal na tem, tem sektorju in to v svetu predstavlja 600 tisoč milijard evra. 80 odstotkov imamo na računih in tu ni preglednosti, to smo osvetlili, treba iti še dlje, nadaljevati. Potem prodaja na kratko, Filip Lomberts, omenjali ste finančne trge in osrednje bestilo zlorabe na trgu. Nadzor manipulacij. Nekateri bančniki gredo sedaj v zapore zaradi manipulacij, ki so najhujše. Alan McCarthy dela na tem. Potem imamo bonitetne agencije, gospod Omici, KNPVP, Sven Gildog, revizija, Sajat Karim. Potem nepremičnine, gospa Swimboard. Poenostavitev računov. Predsednik LN. Pozdravljamo to v tej hiši. Potem finančni konglomerati. Gospod Stolojan, še dve besedili bi dodal, ki sta pomembni zame za notranji trg kajti gre tudi za bestila, ki bodo olajšala rast. Najprej imamo potni list za kapitalska tveganja, gospod Lamberts, gospa Hübner sta bila zadožena to, potem Evropski sklad za socialno podjetništvo. Tudi to je sektor, ki ustvarja delovna mesta na ozemlju. Gospa Sofija Kunija bila poročevalka. Tako, to je se upravljeno delo, rad bi navedel vse te poročevalce, kajti z njimi, z njihovim sodelovanjem s komisijo stolmači, ki jih pozdravljam, s pravno službo, vsi smo delali skupaj. Vsi smo prispeli k temu. Seveda, to ni zaključeno. Številni izmed vas, upam, da boste ponovno tu, v tej hiši, spremljali boste delo na področju dolgoročnega financiranja, potem boste pročili merila uspešnosti, Sharon Bowles je ukvarjala s tem, potem finančno poročanje, Gospod Baltasare, imamo strukturno reformo bank. Gospod in gospodje poslanci, vem, da je to besedilo prišlo zelo pozno. Logično, gledno sem si želel, da bi uredili vse preostalo. Torej vsa horizontalna besedila, ki zadeva 8300 bank, reševanje bank, jamstva za vloge, nadzor, kapitalizacija, trdnost. Ta besedila so bila sprijeta s podrobnostmi. Potem sem si zastavil vprašanje, to dovolj. In odgovoril sem si, ja, dovolj je, če so ta besedila sprejeta za skoraj da vse banke in če se bo to korektno spoštovalo, če bodo to nadzorni organi spoštovali. Odgovor pa je ne za 30 največjih evropskih bank, ki imajo pogosto višjo bilanco kot BDP države, kjer se nahajajo. In če imajo težave te banke, če imajo socialni sedež v določenih državah, je to sistemična težava za celotno unijo. Zato sem predlagal to zadnjo strukturno reformo in vaša skupščina bo po novem mandatu to sprejela, ko se boste številni vrnili v parlament, če bodo državljani tako želeli. In potem boste morali še naprej izvajati to reformo. Sam bom to spremljal zelo natančno, menim, da je to zelo pomembno, da bi dobro ločili upravljanje s tvegi, da bi mogoče tudi prepovedali to, kar sem si drzni predlagati da bi prepovedali špekulacije. Zlasti, če govorimo o trgovanju in ne moremo tega upravičiti v luči gospodarstva in splošnega interesa za največje banke. Tako, gospe in gospodje poslanci, paziti moramo na to, da se bo obestilo dobro izvajalo. Ocenjevati moramo to, dopolnjevati, popravljati, če je treba. Paziti moramo tudi na to, da imamo iste pogoje za vse partnerje. Naj spomnim, da je Evropska unija skupaj z G20 to predlagala na svetovni ran, da bi se nekaj naučili iz te krize. Mi smo pravili naše delo, sedaj pa moramo skupaj z našimi ameriškimi partnerji, pa tudi z drugimi partnerji iz G20 preveriti, da vsi opravljajo svoje delo doma. Gospe in gospodje, poslanci, to delo samo pravi. Imamo besedila, nekateri bančniki menijo, da je to veliko in da je to, ampak mislim, da je zelo hudo, če ni dovolj regulacije, kajti potem imamo deregulacijo. Včasih je Evropa to podpela že 30 let in zato je prišlo do finančne krize. Potrebovali smo pravila, zato da bi imeli dober nadzor, da bi imeli javno regulacijo in to smo storili tu in gospa predsednica, rad bi rekel, da ko gre za vse politične skupine v teh hiši, vse politične skupine so na tak ali drugačen način sodelovali preko poročevalcev, ki sem jih omenil, Seveda ne smemo biti preveč zadovoljni. Preveč je državljanov, ki trpijo, ki se morajo potruditi in se trudijo zase. Na te podlage, ki sem jo omenil, da bi imeli stabilen finančni trg z boljšimi pravili, sedaj se moramo res potruditi za ponoven zagon, za rast in konkurenčnost. Hvala za vašo pozornost gospod eh, komisar in eh, sedaj dajem besedo ministru venizelosu v imenu sveta. hvala lepa gospa predsedujoča spoštovane poslanke in poslanci. sem minister za gospodarstvo v grčiji. mogoče v najtežjem obdobju doslej, v času finančne krize, v času, ko ta vpliva na celoten gospodarski in finančni sistem, na bančni sistem, v času, ko se je bistveno zmanjšal grški državni dolg. Iz izkušenj, lastnih izkušenj lahko rečem, da to, kar počnemo danes in to, kar odločamo o bančni um, uniji in eh, skupnim sistemom za reševanje eh, bank, je prav gotovo zgodovinskega pomena, kajti eh, presekali bomo to povezavo, ko se lahko finančna kriza spremeni v državno krizo. To je začaran krok, v katerega smo padli, ampak iz katerega smo, hvala Bogu, izšli postavljamo temelje eh, za nov sistem in to prav gotovo ni enostavno. Težko je bilo vzpostavitev gospodarske unije. To še vedno zahteva velike napore. Strenjam se s tistimi, ki ste v razpravi to poudarili in ste rekli, da ni dovolj, da imamo enoten nadzorni mehanizem, da ni dovolj, da imamo eh, sistem eh, skupnega reševanja eh, bank, ne glede na vse pomankljivosti in nedorečenosti. Potrebujemo um, sistem zajamčenih holog na evropski ravni in uh, to mora temeljiti na ustreznem sistemu. Potrebujemo rešitve za Eh, velike interne eh, neravnovesja v državah članicah in med državami članicami, strukturne neravnovesja na finančnem področju. Glavna neravnovesja v, na trgu v Evropi sedaj obstajajo na področju obresnih mer, kajti na ta način prihaja do ogromnih razlink v razvoju in rasti posameznih držav. To vpliva na srednja in uh, mala podjetja, ki potrebujejo sredstva od bank in včasih so prisiljena plačevati um, eh, obresne mere, ki so lahko celo 6 odstotkov večje v Nemčiji, v Grčiji kot pa v Nemčiji. To pa seveda. Usp- eh, poraja eh, napetosti znotraj notranjega trga. In pa še ena stvar, ki je zelo prizadela Grčijo, ampak ne samo Grčijo, eh, je beg kapitala iz ene države v druge države, pa ne le zaradi obresnih mer, mogoče bolj eh, zaradi nekega občutka večje varnosti in stabilnosti v drugi državi. Zato potrebujemo tretji eh, steber, eh, tako imenovani evropski eh, garancijski sistem. Obstaja pa še vedno velik vprašaj, ki visi nad nami le nekaj dni pred evropskimi volitvami. Gre za splošni predlog za vzpostavitev bančne unije in sami eh, se obračamo evropskim državljanom, on zlasti tistim, ki so nezaposleni. Oni eh, natančno spremljajo, kaj se dogaja v bančnem sektorju. Za njih je zelo pomembno, da ta eh, skupni nadzorni mehanizem in skupni mehanizem za reševanje bank obstajata. To sta predpogoja. Če želimo. Eh, evropsko gospodarstvo narediti močnejše, bolj zdravo in bolj konkurenčno, ki bo zagotavljalo res konkurenčne obresne mere. To je vprašanje, na katerega moramo odgovoriti, kako spet eh, doseči rast in nove delovna mesta. In to je po mojem ključ uh, za reševanje. Uh, nezaposlenosti mladih. In eh, to bomo vedno eh, izpostavljali pri našem delu za bančno unijo. Tukaj ne gre le za bančnike in za eh, kazino gospodarstvo in izvedene finančne inštrumente. Govorimo o realnem sektorju in banke so tu ravno, da mu pomagajo. Zaradi tega so bili občutki močni, zlasti so bili prizadeti tisti, ki so izgubili svoje delo in so še danes nezaposleni ter se približujejo eh, robu revščine. Oni so tisti, ki bodo od eh, našega dela imeli največ koristi. In rad bi se eh, zahvalil, rad bi čestitev komisarju Brnjeju zaradi njegove odločnosti in ustrajnosti. Uh, marsikaj je še treba postoriti, še zlasti, ko gre za razlikovanje oziroma delitev investicijskega in komercialnega bančništva. Seveda pa eh, ne smemo pozabiti osnovne cilje bančne unije, za katere se zauzemamo. Zaradi tega moramo eh, to eh, razlikovanje, to ločitev uvesti, postaviti moramo jasna merila glede kakovosti posojanja bank in uh, skupaj z uh, nadzornim sistemom bo to uh, pripomoglo ne le k rasti in razvoju, ampak seveda tudi k večjemu investiranju. Namreč uh, za vsem tem. Uh, stoji za misel, da so ekonomski in finančni eh, sektori odmaknjeni od eh, realnega sektorja in eh, da se ukvarjajo le z kratkoročnimi eh, finančnimi eh, dobički. Eh, vendar končno jaz mislim, da smo dolgoročno postavili, zastavili stvari drugače, da lahko v prihodnost gledamo z optimizmom in imamo v Evropski uniji 130 sistemsko pomembnih bank. E, izvedli smo e, stresne teste, pregledali smo kakovost njihove aktive in uspeli smo e, razločiti med bančnim dolgom in državnim dolgom. Kajti, te banke ne moramo obravnavati, ker tako potrebujemo skupen evropski bančni sistem, ki bo zdrav, ki bo stabilen, kjer se lahko državne obveznice dajo na trg eh, na osnovi zdravih portfeljev eh, in to bo potem podprlo realni sektor. Tako bomo priš, se bomo izvili iz um, začaranega kroga v pozitiven ciklus lahko preidemo in to je tisto, za kar si zanimamo v bančni uniji. Eh, državljanom eh, Evropske unije pa moramo govoriti o zadevah, ki so za njih konkretno pomembne. To niso neke abstraktne zadeve iz bančnega sveta, ki se jih ne dotikajo. To so stvari, ki so povezane z obdanim življenjem naših državljanov. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod minister. In sedaj um, poslancu Hokmarku za dve minuti dajem besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, hvala eh, komisar Barnje, hvala ministru Venecelosu in tudi prejšnjemu litvanskemu predsedstvu se zahvaljujem za to, da je dosegel politični dogovor med parlamentom in svetom. In sedaj smo v času uh, sprejemanja zakonodaje, velikega zakonodajnega dela, ko postavljamo uh, temelje za nadaljno bančno zakonodajo in bančni sistem v Evropski uniji. Potrebujemo in poskušamo doseči pravo ravnotežje med javnimi financami in v celotnim gospodarstvom, ampak vstopamo v neko novo obdobje, v neko novo ero. Potrebujemo zagotovila, da bo ta stabilnost pripeljala do investicij in novih delovnih mest, ki jih potrebujemo. Potrebujemo torej bolj stabilni eh, sistem. Eh, za banke eh, po sistemu bail-in ali reševanja z lastnimi sredstvi. Ravno tako moramo zagotoviti skupno zakonodajo, eh, ko gre za odgovornosti na nacionalni ravni. Potrebujemo bolj um, večjo kredibilnost za to, da Evropa dobi investicije, ki jih potrebuje. Prav gotovo niti države, niti um, sami davkoplačevalci ne morejo uh, rešiti bančnega sektorja v celoti. Če pa investirate kot delničar v banke, potem investirate uh, tako kot uh, v katero koli drugo podjetje. Uh, imamo podlago, na osnovi katere lahko napredujemo. Vsem se zahvaljujem, ki so sodelovali v tej razpravi danes do povne. Slišali smo široko podporo, sedaj moramo zagotoviti pravilno in ustrezno izvajanje in doseči nova delovna mesta. Hvaležen sem, da sem sodeloval eh, v tem eh, podvigu. Najlepše hvala, gospod Hokmar. In sedaj dve minuti, gospod Simon. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Barnier, gospod eh, Venizelos. Spoštovani so poročevalci, so poročevalke, poročevalci v senci, poročevalke v senci, gospe in gospodje. Po petih letih razprav, razprav o bančni uniji, mi je v veliko veselje, da sedaj sklepamo zadnji korak. Razprava je jasno pokazala, kakšno je stališče socialdemokratov. Zato našega cilja ne bom ponavljal. Ampak na koncu razprave je naš cilj poslati zelo pomemben signal na vzven, ven iz tega parlamenta. Kajti Evropa je danes sklenila pomemben korak. Ta korak bomo zaključili z glasovanjem. Vsem kritičnim glasovom na okljub smo uspeli, ti kritični glasovi niso več verjeli v našo moč, v našo sposobnost, ti kritični glasovi niso verjeli, da nam bo uspelo kaj dobrega. Danes smo zaključili bančno unijo. To pomeni, da bodo davkoplačevalci sedaj rešeni, ne bodo več v prvih streljskih linijah. Države bodo varnejše. Bančne krize se bodo pojavljale tudi v prihodnosti, ampak eh, storili smo vse zato, da bodo bančne krize redkejše in da bodo reševane bolj redno in bolj po pravilih kot to sedaj. Za nadaljni mandat, za prihajajoče generacije, spoštovane kolegice in kolegi, smo pripravili ustrezno podlago. Delo se bo moralo nadaljevati, ampak dan danes pošiljamo pomemben signal. Evropa je še enkrat dokazala, da je sposobna v najbolj globoki krizi iziti močnejša. Krize so povzročile, da je Evropa prišla tako daleč in gospodarska ter finančna kriza je vodila do tega, da smo skledili te pomembne korake. To je zelo pomemben ukrep, ne samo za evroobmoče, ampak eh, za celotno Evropsko unijo. Več bo stabilnosti za državljane in čas je, da z delom nadaljujemo. Hvala. Hvala lepa, gospod Simon. S tem smo torej zaključili to razpravo, glasovali bomo danes opovdne. To pa pomeni, da nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda in to je skupna razprava varnost proizvodov in varnost potrošnikov. Imamo tukaj kar tri poročila. Gospa eh, Šadelmozer.